il presidente oh, onorevoli colleghi allora la seduta è aperta. odpiramo zasedanje. prva točka na dnevnem redu je je ustno vprašanje komisiji z razpravo.